Torej, smo še vedno partnerji, kljub težavnim okoliščinam. No, seveda, ne smemo izgubiti poguma, moramo se boriti, nikoli ne smemo.